za danes nima nobenih predlogov za spremembo dnevnega reda, tudi ne za jutri. Kar zadeva sredo 14. septembra, je EKR zaprosil, da bi izjavo sveta in komisije k pripravi pogajanj pri uveljavitvi 50. člena strani ene države članice, da to damo prvo, kot prvo točko na dnevni red. Zadeva naj bi zaključili z resolucijo. Gospod Lumec je prosil za besedo glede tega. Hvala lepa, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Smo pred najpomembnejši pogajanji ki jih je Evropska unija kadarkoli v svoji zgodovini vodila, gre namreč za um, pogajanja z Združenim kraljestvom. Zato potrebujemo v Evropskem parlamentu veliko večino preko meja političnih skupin, tako da bomo na koncu močni pri pogajanjih uh, v odnosu do komisije in uh, svetov. Zdaj pa ugotovimo, da je bil imenovan gospod Verhofstadt, ki naj bi koordiniral ta pogajanja za Evropski parlament. Konferenca predsednikov ga je imenovala. To me je nekoliko začudilo, ni bilo nobene razprave, nobenega glasovanja in potem se eh, pritožujemo nad demokratičnim deficitom, ki naj bi vladal v Evropskem parlamentu. Tudi eh, predsednik neke politične skupine, ki, ki se ima za liberalno in demokratsko. Eh, je zdaj imenovan in čeprav je imenovan on, ampak eh, mislim, da bi bil gospod Ferhoštov prvi, ki bi želel tako razpravo najprej voditi v parlamentu, preden se ga imenuje. Eh, kdo je za ta predlog? Gospod Lones je govoril v prid temu predlogu. Gospod Nathil. Eh, gospod predsednik, radi bi podprli priporočilo EKR. Ne morem verjeti, da je konferenca predsednikov izbrala gospoda Verhofštata kot nekoga, ki se bo pogajal v imenu Evropskega parlamenta v zvezi z Brexitom. Sem že šest let eh, tukaj in poslušal sem, kaj je govoril gospod Verhofštat in lahko vam povem, da ni prijatelj. Eh, Eh, Britanije. Na zadnje, ko sem govoril tukaj, sem rekel, da moramo biti mm, umirjeni in hladni in si eh, priboriti najboljši posel. Gospod Prekopštar eh, ni dober za britanske kmete, za tomolistično industrijo v Veliki Britaniji. Zato mislim, da bi morali omakniti imenovanje gospoda Ferhoštata in izbrati bolj primernega kandidata. Predlog je priprava pogajen o poveljavitvi člena 50 strani države članice. Se bi bilo dobro, če bi neka država aktivirala 50 člen, ampak eh, doslej se to ni zgodilo. Tako da ne vem. Eh. Ne vem, kako želite mm, ta predlog uveljaviti. Gospod Gonzales Pons pa bi rad govoril proti temu predlogu señor presidente en primer lugar no entiendo si el debate. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ne vem, a je ta razprava povezana s eh, gospodom Fergoščatom ali z 50. členom. Zdaj naj bi vodili razpravo o 50. členu, pri čemer nišče še ni eh, uveljavljal 50. člena. Velika Britanija zaprosila za mm, čas, pregodni čas dveh eh, let, eh, preden sproži 50. člen, mi pa bi radi to rešili v čez dva dni. To ni realistično, zadeve se moramo lotiti resno in temeljito. Tako pomembne teme, kot je ta, ne moremo kar tako preprosto na hitrico obravnavati v Evropskem parlamentu. S tem ne bomo spoštovali resnost eh, položaja. Ko bo prišel tisti dan in eh, bo uveljavljen člen 50, bomo o tem tudi razpravljali. Pričemer se moramo bolje organizirati, ali bomo razpravljali o 50. členu tukaj, o členu, ki še sploh ni bil sprožen, imamo tudi novega britanskega komisarja, naredili bomo eno ali drugo, obeh stvari hkrati pa ne moramo početi. Zato bi rekel ne, tako da ne bo prišlo do kakšnih nesporazumov. Erm- eh, zaprošeno je bilo, da poimensko glasujemo o tem predlogu. Zato vas prosim, da utaknete svoje kartice. elektronsko glasovanje je zdaj odprto izvolite um, alle kolleginnen und kollegen abgestimmt ste vsi oddali svoj glas potem je glasovanje zaključeno der antrag ist abgelehnt predlog je zavrnjen za sredo SND predlaga izjavo sveta in komisije glede nove reindustrializacijske politike glede na to, kar se je dogajalo pri Caterpillarju in Alstromu. To naj bi bila prva točka na dnevnem redu, zaključili pa bi razpravo z sprejeto resolucijo, o kateri naj bi glasovali na oktobrskem prvem srečanju. Do 24. ure bi morali podaljšati potem zasedanje. Gospod Pitela bo govoril prid temu predlogu. Hvala lepa, gospod eh, predsednik prav ste povedali, zelo nas eh, skrbi jo uničujoče posledice Caterpillarja v Belgiji in Alstoma v Franciji na brezposelnost, eh, na tisoče delovnih mest po tem zgubljenih. Eh, o tem bomo morali razpravljati splo v splošni razpravi o industrijski krizi. Eh, ki pesti Evropo. Govoriti moramo tudi o politikah, ki jih mora sprejeti Evropska unija, zato da se upre tem negativnim eh, dogodkom. Gospod eh, Stas bo govoril proti temu predlogu. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Mislim, da je predlog SND, ki ga predlaga gospod Pitela, da je to upravičen predlog, kar se je dogojilo v. Valoni, Gosli in Šalva. Je porast eh, brezposelnosti. Ogromno delovnih mest se bo izgubilo in eh, veliko delovnih mest bo izginilo tudi pri dobaviteljih, kar pomeni, da moramo voditi razpravo. Caterpillar želi seveda gospodariti, pri gospodariti dobiček, eh, vedno više dividende delijo med. Uh, delničarje, delojemalci pa so žrtve. Predlog SND torej, um, si zasluži našo podporo. Torej, to je bil govor prid, gospod Kaza pa bo govoril proti. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Gre za zelo nesrečni položaj. Eh, sicer se strinjamo, da bi morali izvesti <clears throat> razpravo, ampak. Najprej moramo zbrati vse potrebne informacije, dokler imamo vseh potrebnih informacij na voljo, potem dotlej ne smemo voditi takšne razprave. Strinjam se torej, da vodimo to razpravo, imamo pa mm, naše metode, ki smo jih uporabili že prej, kot pri Caterpillarju, mislim, da bi morali to narediti isto. Resolucija sama nam ni všeč smo pa za razpravo. gospod marias eh, vi ste se prijavili k poslovniku. gospod eh, predsednik naj povem da, smo pri prejšnj, da sem pri prejšnjem glasovanju glasoval za predloge EKR, ampak sistem ni deloval. Prosim, da to upoštevate. Glasoval sem, vendar pa moja naprava ni delala, tako da moj pozitiven glas ni bil zabeležen. Prosim, da si to zapišete. Bomo vnesli v zapisnik. In prosili bomo tehnika, da pregleda vašo glasovalno napravo. Zdaj bomo pa glasovali o predlogu gospoda Pitele. Kdo je za, dvignite roke, prosim gospod Weber, izvolite. Prosili smo, da bi, in, eh, da bi o resoluciji in razpravi glasovali ločeno. Mi smo za razpravo, ampak proti eh, resoluciji. Eh, hvala lepa, bomo še enkrat glasovali. Najprej bomo glasovali o predlogu gospoda Pitele o debati zdaj, resoluciji pa okto, na oktobrskem zasedanju. Kdo je za ta predlog? Tega prosim, da dvigne roke. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Mislim, da bomo morali to preveriti. Elektronsko bomo preverili. Kdo je za predlog gospoda Pitele? Razprava sedaj, resolucija oktobra alle abgestimmt? Ste vsi oddali svoj glas? S tem je glasovanje zaključeno. Der Antrag ist angenommen. Predlog je sprejet. S tem bomo morali sejo podaljšati do polnoči. Informirali so me, da pri tej seji svet ne more zagotoviti prisotnosti. Gre za sredo popovdne. Prosil bi vas, da pri velikem številu ministrov in državnih sekretarjev vendarle zagotovimo nekoga iz sveta. Mislim, da bi to moralo biti mogoče. Skupina GUE NGL za četrtek eh, predlaga ustno vprašanje EMP za skeme minimalnega eh, prihodka. To bi bila prva točka v četrtek. Namesto tega pa bi dali na dnevni red eh, ustno razpravo o kulturnih vprašanjih potem bi morali to razpravo voditi že do podne. Gospod Lopez bo govoril v prid eh, temu predlogu. Hvala lepa, gospod predsednik. Četrtek eh, zjutraj imamo pomembno razpravo o dveh dokumentih eh, odbora za zaposlovanje. V Evropski uniji imamo 125 tisoč revnih in ogromno brezposelnih. In zato moramo te razprave izpeljati. Razprava o ustnem vprašanju oziroma vprašanju za ustni odgovor, ki je bila predvidena za popovdne. To razpravo lahko vodimo po razpravi o obeh eh, dokumentih, ki sta predvidena za dopovdanski eh, del. Temo odbora za kulturo bi lahko obravnavali šele popovdne. Haskiliotis. Gospod Skiljoti, se izvolite. Ne, eh, ja, bi si rekel, mi smo to tema ne. Hvala lepa, gospod predsednik, eh, dragi kolegice in kolegi. S tem vprašanjem smo se zelo intenzivno ukvarjali. Sploh v tej krizi, v eh, teh časih, Mnogi ljudje živijo v kritičnih razmerah, zato moramo zagotoviti, da bo na razpravi prisotnih čim več eh, ljudi. Gospod eh, Kaza, izvolite. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Seveda gre za zelo pomembno temo. Imamo pa še bolj pomembna poročila, ki jih bomo obravnavali do polne. Zato smo proti temu, da bi dopoldanske razprave prenesli na popoldan. Mislim, da bo v četrtek popoldne na voljo dovolj eh, poslank in poslancev. Vsej se moramo zavedati, da je četrtek popoldne še vedno eh, delovni čas. Prosim, da dvignete roke, če ste za predlog gospoda Lupesa. Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Bomo preverili. Elektronsko bomo preverili. Ste vsi udali svoj glas? Kljubiske šlos. Konec glasovanja. Predlog je sprejet. V četrtek bomo torej začeli ob 8. uri. Fenan javl. In bomo dnevni red spremenili tako, da bomo imeli schemi minimalnega dohodka na programu od 8. ure naprej v četrtek, vprašanje za ustni odgovor odbor za kulturo pa bo na popovdanskem zasedanju. Zanima nobenih predlogov več za spremembe? Gospod Obermajer. Eh, Opozoril bi na za Evropo zelo pomemben dan, eh, dan Evropske krščanske solidarnosti. Danes pred 333 leti je Evropska vojska pod Janom Sobjeskijem iz eh, Polske osvobodila Dunaj, ki so ga oblegali osmani. Rešili so Dunaj pred islamizacijo. in podjarme je, ki se dogaja v zadnjih desetletjih v Evropski uniji. Danes bi se zahvalil pogumnim branilcem Duno, Duneja, ki so pognali sovražnika v beg. Ich weiß zwar nicht, was das mit der Tagesordnung zu ne vem, kakšno zvezo ima to z dnevnim redom, ampak. Eh, kolega, običajno, dobro poznate poslovnik, eh, običajno mi to mečete naprej, zdaj ste pa sami zlorabili poslovnik eh, v namene propagande. Wir kommen jetzt zur Aussprache über. Zdaj pa prihajamo na razpravo o poročilo Lange na poti k novi zasnovi energetskega trga. Gospod Langen ima besedo. Fang gleich an. Sekunde noch, Herr